Kolegi in kolegice. Začeli bomo s stankom, ampak še preden začnemo, bi rad prosil vse kolege do tišine zaradi današnjih dogodkov na letališču Zaventem. thank you very much. Item nine in our agenda it is uh, Točka številka. devet se nanaša na sporočila predsednika o priporočilih koordinatorjev z dne 21. marca 2016 dokumenti eh, so bili razposlani elektronsko, če ni komentarjev, bodo sprejeti. Sedaj pa lahko začnemo z glasovanjem. Preden se lotimo glasovanja, moramo nekaj preveriti pri eh, poročilu Mikolaše, ki imamo eh, prošnjo za pojmensko glasovanje pri prelogi spremembe 36, 37 in 38 preveriti moramo, kdo podpira to prošnjo za pomensko glasovanje in kdo je proti. Glasujemo o tej prošnji. Ste vsi glasovali? Ne še? Okay, Prav, glasovanje je končano prošnja je zavrnjena. Sedaj pa lahko začnemo z glasovanjem. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejembe 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejembe 7. Kdo je za? Proti, vzdržani, preverili bomo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejet. Izvolite, gospod Zomer. Nimam glasovalne kartice, ali lahko prosim glasujem eh, z roko? Prav, ampak ali lahko svoje asistente eh, prosite, da čim prej najdejo kartico? No, seveda, že teče moja asistentka. Emendamento 9. Prvo se nam je 9. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Pred ustremem je deset, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis ena. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlostrem je 15. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlostrem je 13. Kdo je za, proti, vzdržani, spred vzdržani sprejet, predlog spremembe 14, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, predlog spremembe 16, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Preglas spremembe 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred? Kompromis 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred? Preglas spremembe 24. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred? Kompromis 9. Kdo je za? Prosi? Proti? Vzdržani? Spred? Kompromis dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 34. Kdo je za? Proti? vzdržani, spred. Predlog sprejme 36, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 37, tukaj imamo ustni predlog spremembe. Kakšen komentar v zvezi s tem ustnim eh, predlogom spremembe gospoda Mikolašika? Je kdo proti?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 Preglasujem B45. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 46. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preglasujem B54. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preglasujem B58. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet sprejet, preglasujem 60, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, preglasujem 61, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 62, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 64, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 70, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 71, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 72, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 74, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 79, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 80, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 84, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 87, kdo je za, proti, vzdržani, spred zavrnjen. Predosrem je 88, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 89, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Še končno glasovanje elektronsko. Gospa Zomer ima glasovalno kartico, tako da bomo kar glasovali. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu. in to je glasovanje o resoluciji o obvezni navedbi države izvora ali kraja porekla za nekatera živila. Predlog sprejembe 27. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog sprejembe 28. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29. V dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejeto. 32. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 33, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preglasujemo med 39 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del, kdo je za, proti. Ne, se upravičujem, drugi del je brezpredmeten, ker je bil prvi del zavrnjen. 37, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 41 in pa 42 in 43 so enaki, skupaj, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeni. Predlog spremembe 40, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 44, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Konec glasovanja. sprejet z enim eh, glasom razlike. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 747, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 746, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 49. Skupaj eh, številko 50, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena sta. 52, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog srembe 51, kdo je za, proti proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 53 v dveh delih, prvi del kdo je za, proti, preverili bomo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen naslednji je brezpredmeten. 54, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog zanimbe je 55, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog zanimbe je 56, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 57, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejet. 58, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 59, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 61, eh, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 60, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 62, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, sprejet. 64, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 66 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. Predlog spremembe 68, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 69, kdo je uh, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 67, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 70, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Preverili bomo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Prego srem bi 71, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 72 kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 73 kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 74 v dveh delih, prvi del kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del kdo je za? proti, vzdržani, spred. 75, 76 in 77 so enaki, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni so. Predlog srembe uh, 81, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog srembe 78 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del. Se upravičujem, 78 eh, je v bistvu brezpredmeten, zato ker smo sprejeli predlog spremembe 81. O tem torej ne bomo glasovali enako velja za 79. Sedaj pa predlog spremembe 80. Imamo ustni predlog spremembe, gospod Fjellner. A kdo nasprotuje temu? Ne, prav. Potem pa glasujemo o predlogu spremembe 80 s premembami. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preglasujem B83, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 87. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 86. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. 85 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 84 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 82 v dveh delih, prvi del kdo je za proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del je brezpredmeten, 88 bilo za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 89 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preloženje 90. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 95. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 96. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 93. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94 je bil omaknjen, tako da glasujemo o predlogu spremembe 91, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Eh, ne bo predmet glasovanja, 97 kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Preverimo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjenje. 104. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 103. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 102. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Sto štirinajst. Kdo za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog sprejme sto enajst. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Spred. Sto osemnajst kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverili bomo. ste vsi eh, glasovali. Konec glasovanja, zavrnjem. 115. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjen. 120. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjen. 113. Kdo je za, proti, vzdržani? vzdržani. Preverili bomo. No, ne dvigujete rok. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Spred. Glasujemo o 119, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. 121. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 106. Kdo je za? Proti, vzdržani, preverili bomo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Spred. Glasujemo o 107. 116 je namreč brezpremeten. 107, kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Predlog sprememe 105, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 117, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 109, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 108, kdo je za, proti, ne počakajte. 108 je brezpredmeten, ker smo sprejeli številko 74. Se upravičujem za to napako. 110. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 112. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Spred. Preglasujemo dve, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Preglasujemo tri, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Preglasujemo štiri, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen. Preusmerjam je pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. spred z enim glasom razlike. Težko je eh, vedeti, kaj se bo zgodilo, zato ker obstajajo različne smernice v različnih skupinah. Prav smo imeli šest, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni, prav smo imeli sedem, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Ali lahko socialiste prosim, da dvigajo roke, ko glasujemo, prosim. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 9. Kdo je za? proti vzdržani spred. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 12. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 13. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 14. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 18. Je brezpredmeten. Predlog spremembe 17. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. preglasujem 16, kdo je za? Proti? Preverili bomo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem 19. 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. So vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. Zavrnim. Predlog sprejme 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnim. Predlog sprejme 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen. 24 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 26, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnim. Sedaj pa glasujemo o celotnem dokumentu z izglasovanimi spremembami. Kdo je za? No, se upravičujem, elektronsko bomo, glaso, eh, bomo glasovali. Glasujemo. Glasujemo elektronsko, tako da prosim ne, ne dvigati rok. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kolegi in kolegice, še naprej glasujemo, vmes pa je prišlo do še enega terorističnega napada na podzemni železnici. Prav, glasovali bomo. Izbruh virusa Zika. Začeli bomo s prilogom spremembe 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Spred. Prelo srembe 18, kdo je za? proti, vzdržani, spred. Predlog sprememb je 19, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 20, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprememb je 21, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. DV1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 23. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 25. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 24. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Sprejet. Preglasujem B26. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 27. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 28. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preglasujem B29. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sprejet. 30 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. FEM 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 9.2. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejembe 31 je brezpredmeten. 32. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 34. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 95. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Počakajte, fem pet. To je odstavek 18a. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog srembe 36. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 37. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 38. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet vzdržani, preverili bomo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Spred. 39, kdo za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 40, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejme 41, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. predlog spremembe 44, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 45, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 9.3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 9.4 in uh, eh, 47, kdo je za, proti vzdržani spreta. 53, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 48, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 49, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 50, kdo je za? Proti vzdržani spred. 51. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 52. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa uvodne izjave. Predlog sprejembe 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 2. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani. Preverili bomo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprejet. 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Šest, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Fem ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Fem dve, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Naslednji je predlog srembe 9, drugi del prvi je brezpredmeten. Drugi del torej, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejem je 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejem je 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejem je 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 14, kdo je za, proti, vzdržani, spred, 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Še končno glasovanje z izglasovanimi spremembami. Uh, o celotnem dokumentu, torej z izglasovanjem spremembami elektronsko. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka je glasovanje o govoru v skladu s člen, členom 106 poslovnika o odobritvi aktivne snovi glifosat. Gospod Delaj. Gospod predsedujoči, ni dovolj, da smo za ali proti, zato ker ugovor jasno pravi, da komisija ne sme dovoliti avtorizacije potrebujemo srednje in dolgoročno vizijo eh, za državljane, ki se želijo zdrave hrane in za eh, kmete, ki poznajo eh, te snovi in ki se danes soočajo s krizo. Upam, da bomo lahko sodelovali s kolegi pred plenarnim zasedanjem, tako da bomo lahko poslali jasno sporočilo tako državam članicam, kot tudi komisiji, ki skrbi za ta doseg. Hvala, gospod predsednik. Eh, Prav, potem pa glasujemo o predlogu več skupin. Elektronsko glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Chiuso. Konec glasovanja. Approvato. Sprejeto. Decade. Eh l'altra mozione del eh, IN. Resolucija je tako brezpredmetna. To je resolucija skupine NF. Glasovanje je končano. Če želite zapustiti dvorano, Prosim, to storite takoj, ker bomo čez eno minuto začeli z obravnavo naslednje točke na dnevnem redu. Hvala. siamo gelati. Eh, faccio uscire qualcosa Valentina altro per... Dear colleagues, dear colleagues, probably the best answer. Spoštovani kolegi, verjetno je najbolje, da kar nadaljujemo z delom. Predlagam, da se lotimo naslednje točke na dnevnem redu gre za delegacijo odbora ENVI v Montrealu. Obiskali smo Mednarodno agencijo za letalski promet. Delegacijo je vodila gospa Gerling, ki dajem besedo. Thank you, Chairman. Unfortunately, I don't have my notes with me. I'm very Gospod predsedujoči, oprostite, nimam. Eh, zapiska v seboj, tako da bom, da bom morala govoriti na pamet. Vsi ste verjetno dobili pisno poročilo. o obisku delegacije. Gre za delegacijo, ki je potekala v težkih eh, okoliščinah. Parlamentu je bila zavrnjena možnost, da se udrži konference IKE. Eh, tako da to se nam je najprej zdelo ovira, potem pa smo spoznali, da gre za tehnični sestanek, tako da na koncu pač nismo sodelovali na plenarnem zasedanju. Uh, smo pa zahvaljujoč predstavništvu in pa sekretarijatu uspeli opraviti nekaj pomembnih uh, bilateralnih srečanj, dosežen je bil napredek organizirali smo celo vrsto bilateralnih uh, srečanj zunaj organizacije ICAO. Eh, sestali smo se s pomembnimi ljudmi, z strokovnjaki, ki jih pravzaprav potrebujemo za pogovor o tržnih mehanizmih. Eh, sestali smo se z nekaterimi predstavniki nevladnih organizacij in organizacij eh, in nekaterih drugih organizacij z predstavniki letalskih družb, eh, letaliških organizacij, potem smo imeli tudi bilateralna srečanja z predstavniki različnih držav. Pri potem smo pogrešali sestanek z kitajsko delegacijo. Nismo se uspeli z njimi srečati, deloma zaradi kitajskega novega leta, oziroma to je vse razlog, ki so ga navedli. To je škoda, kajti Kitajska je tukaj seveda ključnega pomena. Smo se pa lahko sestali z drugimi partnerji, z državami članicami, ločeno in skupaj, Eh, jasno je, da se bomo morali z njimi pogovarjati na naslednjih srečanjih in pa na eh, generalni skupščini. Dobro je bilo tudi to, da smo lahko se stali s predstavniki gostujoče države Kanade. Oni imajo dober upogled v situacijo, eh, zlasti v ZDA. Mi smo se z, tudi s predstavniki ZDA sestali, ampak moram reči, da tukaj nismo ugotovili kaj veliko. Tako da bi rekla, da se obisk ni začel dobro, ampak mislim, da smo pravzaprav vse skupaj zaključili uspešno. Jasno smo poslali naše sporočilo. Seveda pa smo morali biti previdni, no, ko smo govorili o pristopu stop the clock, um, smo morali pri tem biti previdni. Vsi so morali vedeti, da je to za nas izredno pomembna tema, gre za iztek te zakonodaje. Uh, morali pa smo hkrati biti previdni, da nismo skušali drugim preveč usiliti našim uh, partnerjem biti smo morali torej bolj diplomati kot politiki. Sestali smo se s predsedujočim IKO. Jaz mislim, da je to bilo zelo plodno srečanje. On si je zastavil za osebni cilj, da bi do septembra vzpostavili ustrezen mehanizem. Zelo so bili zadovoljni z cilji na področju izpustov CO2. Se pravi, pomembno je, da je bil dosežen dogovor o tem. Čestitali smo jim za to. Povdarili smo, da bi želeli se udeležiti naslednjega srečanja maja. In uh, Predsednik IKE nam je zagotovil, da za majsko srečanje ne bo nasprotoval v delužbi Evropskega parlamenta. Toliko brez mojih zapiskov, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, mi jih lahko seveda zastavite. Thank you very much for your uh, effort to remember <laughs> what happened during the mission. Uh, Hvala lepa za vaše poročilo. Ne vem, če želi še kdo drug besedo. Gospod Belet. Hvala lepa. Podpiram to, kar je povedala gospa Gerling. Čestitam ji. Mislim, da je odlično predsedovala tej misiji, čestitam tudi sekretarjatu. Tukaj ni šlo za enostavno nalogo, tega se močno zavedamo. Uh, imeli smo zanimiv program, zato se vsem zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi službam Evropske komisije, zelo dobro smo sodelovali. Eh, Judy je že omenila dva standarda, ki sta bila sprejeta, ko smo bili tam. To seveda predstavlja napredek, hkrati pa je treba razumeti, da ni šlo za kaj preveč ambiciozno odločitev. Upam, da bo odločitev um, ehm, plot pregleda ob nekem kasnejšem trenutku. No, seveda pa je tukaj pomemben tudi ta globalni tržno zasnovani eh, mehanizem. Upam, da bo ta predlagan maja, sprejet oktobra. Vsi imamo mešane občutke spričo tega, kaj je bilo sedaj predlagano v IKO. Ni govora o ETS-u, alternativnem ETS-u eh, e ali kakorkoli, govorimo samo o eh, mehanizmu torej tako imenovanem offset mehanizmu z številnimi izjemami za številne države, eh, kar nam seveda tudi ni posebno všeč. Se pravi, eh, ključnega pomena so predvsem tiste podrobnosti, to, kar je na mizi, moramo sedaj previdno preučiti. Judy je omenila tudi mehanizem Stop the Clock. Čas, ta, čas teče, konec leta se bliža in. na osnovi nedavno eh, pripravljene študije eh, vemo, da bo letalstvo v bodoče eno izmed, eh, eden izmed največjih povzročiteljev emisij CO2. 20 do 30 odstotkov emisij bo predstavljal letalski promet. Uh, Tako da je jasno, da bo se moralo mednarodno letalstvo v prihajajočih letih soočiti z ogromnim izzivom. Upam, da bo dosežen dogovor o tem offset mehanizmu, ampak to ne sme biti konec poti. Biti moramo bolj ambiciozni in mislim, da Evropski parlament tukaj čaka še velik izziv ne vem, morali se bomo odločiti, ali želimo uh, sprejeti ta ukrep, ki ni ambiciozen, je pa vsaj prvi korak. Skratka, morali bi se bomo odločiti, kako se je opredeliti do tega mehanizma. And, uh, our colleagues. Our colleagues. Želi še kdo drug besedo? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an die. Hvala lepa. Hvala lepa tudi tistim, ki so prevzeli to nalogo. Eh, ta delegacija je bila težavna. Um, na začetku organizacija IKO sploh ni hotla sprejeti predstavnikov Evropskega parlamenta. Hvala vsem tistim, ki so vseeno tja odšli. Um, dobro je, da je bilo doseženega veliko pozitivnega. Vemo, kaj je naš cilj. Želimo ureditev za. Uh, globalni letalski promet in jasno je, da je pri mednarodnih pogajanjih napredek vedno zelo počasen. Če smo iskreni, tudi dogovor v Parizu ni bil tako senzacionalen, da bi z njim rešili vse podnebne probleme. Je bil pa prvi korak. No, pri IKO pa gre vse skupaj še počasneje, zaveze so še šipkejše kot pri podnebni politiki. Uh, cilj IKAE je, da bi po letu 2020 imeli uh, tako imenovano um, mm, neutralno rast, ko gre za izpuste CO2. Se pravi, nihče se ne pogaja o zmanjšanju izpustov CO2. To je že presenetljivo. Kaj ti, IATA si je sama zastavila cilj, da bo znižala emisije za uh, eh, 50 odstotkov. Tako da na to moramo vedno znova opozarjati IKAO. Očitno je industrija tukaj bolj ambiciozna kot pa organizacija ZN, ki je pristojna za ta pogajanja. No, kar se tiče ta, te neutralne rasti je ta oglično neutralna samo na papirju. Ne gre za dejansko zmanjšanje, ampak za preložitev. Uh, torej gre pač za mm, offsetting, uh, za prenos tih zavez na druge dele industrije, ki mora potem poskrbeti za zmanjšanje izpustov CO2. Odgovorni v IKO uh, menijo, da lahko dogovor dosežemo samo, če razvodenimo cilj oglično neutralnega gospodarstva. Določeni deli industrije bodo zajeti v ta cilj. Um, to bo veljalo recimo za Evropsko unijo, za ZDA, uh, za druge države pa bo to um, začelo veljati šele kasneje. No, uh, je pa vedno tako, da če države v razvoju spremejo niže cilje, moramo razvite še države to nadoknaditi. Ja, Indija, Brazilija, Kitajska bodo lahko nekaj časa še večale svoje emisije in zato moramo mi kompenzirati za to druge. Takšnega mehanizma pri IKO ni. skratka, drugi udeleženci bodo pa potem tukaj morali prevzeti večja bremena. Tako da se bomo morali v prihajajočih mesecih zelo potruditi. Tukaj apeliram na države članice in na komisijo. Eh, do srečanja v Berlinu bomo morali razpravljati o tem, kako vsaj zagnati ta cilj. Leto še ne bomo dobili predloga, ki bo pripravljen za ratifikacijo, ampak samo politično zavezan, na osnovi katere bomo potem delovali naprej. Zato je treba predvideti klauzulo o pregledu, tako da bomo lahko uresničili vsaj ta cilj eh, do leta 2050. Verkehr innerhalb der Europäischen Union umgehen. Eigentlich wollten wir ja ein sedaj moramo razmisliti tudi o tem, kakšen sistem si želimo za Evropsko unijo. Svet in parlament sta sklenila, da bomo v schemo ETS vključili vse, eh, vsa letala, ki pristanejo v Evropi ali eh, odhajajo iz Evrope. Recimo, eh, sedaj zajemamo lete znotraj Evropske unije, medkontinentalnih letov pa še ne. Pa tudi, ko gre za lete znotraj Evropske unije, imamo nizke cilje, zgornja meja 10 odstotkov, kar je malo v primerjavi z drugimi industrijami, recimo industrijo jekla. Čeprav bi tukaj imeli manjše, manjši problem, je industrija jakla, jekla je dejansko v velikih težavah, pa mora izpolnjevati više cilje. Ehm, no, za letalski promet imamo predvideno, predvidene dražbe za 15 odstotkov dovolilnic. Dobro, ta cilj bo treba kasneje revidirati, vse skupaj združiti tudi z poročilom Duncan. Eh, treba je vse eh, gospodarske sektorje bolj ali manj enakovredno obravnavati. Eh, gre za razpravo o uhajanju CO2. Recimo, industrija se lahko sledi iz. No, lahko se temu izognemo na ta način, da uh, se lete prestavi drugam, ampak seveda je ta selitev virov večje tveganje pri recimo industriji jekla. Vsako tono jekla, ki ga proizvedemo v Evropi, lahko nadomestimo z tono jekla od nekje drugje. Uh, letov pa ne moremo nadomestiti, recimo leta iz Atene v, v London z letom iz Šanghaja v Peking. Tako da tukaj bomo morali razmisliti o tem, kako obravnavati medkontinentalne lete. Ne želimo ogroziti teh mednarodnih pogajanj, krati pa ne želimo ustvarjati vtisa, da nam je vsaka rešitev prav, zlasti če ta ne prispeva ničesar pozitivnega k klimi jeseni leta se bomo torej morali soočiti z težkimi uh, razpravami. Gospod Grote, hvala tudi jaz se zahvaljujem kolegom in kolegicam, ki so obiskali IKAO. Dejansko je bila to skoraj nekakšna misija, ne mogoče, ampak če sem vse dobro razumel, je Judy Gerling lepo vodila to delegacijo, organiziranih je bilo veliko pomembnih srečanj, tako da mi se sedaj moramo lotiti te teme, tudi če uh, nas komisija pri tem ne podpira popolno. Zato moramo mi biti toliko bolj ustrajni in se ne smemo zadovoljiti s tem, uh, da bo nekdo parlament pustil pred vrati. Mi smo zakonodajalci, mi moramo zakonodajo izvajati in odgovarjati moramo tudi državljanom in državljankam, eh, kar seveda ne velja za nekakšne uradnike v komisiji in pa druge. Kaj se tiče selitev virov? To je zelo pomembno. Eh, ko gre za reformo schema ETS, bomo morali imeti strategijo eh, kjer bo postalo jasno, da ne gre za en sektor ali pa dva sektora, ki igrajo pomembno vlogo. Imamo tudi druge sektore, recimo sektor jekla in tako naprej. Vsi sektori so v mednarodni konkurenci, zato je treba pravično porazdeliti bremena. Kot parlament se moramo zauzeti za razumen kompromis, ki bo dobil široko podporo. Samo na ta način bomo Eh, imeli močno stališče. Ni dovolj, da bomo imeli šibe kompromis, ki bo imel glas ali dva več. Eh, dokazati moramo, da mislimo resno z podnebnimi spremembami, z emisijami CO2. Ne smemo več predvidevati eh, izjem. Vem, da je to na mednarodni ravni zapleteno, ampak ne vem, kako naj potem predstavnikom jekla, eh, torej industrije jekla ali cementa eh, reči, dobro, do vas bomo strogi pri mednarodnem letalskem prometu, pa bomo popustili. To ne gre. Tako da v tem smislu se moramo potruditi in uh, odločili smo se, da bomo še naprej sodelovali na uh, sejah IKO. Uh, zahvaljujem se kolegom, treba organizirati uh, močen kompromis, močno podporo, tako da bodo lahko ta kompromis, da bo lahko ta kompromis podprlo kaj največ kolego in potem bomo tudi kaj dosegli. Hvala lepa. Ne vem, če želi še kdo besedo. Dobro, potem nas čaka naslednja točka na dnevnem redu. izmenjava mnen z Evropsko komisijo o zdravstveni oskrbi beguncev. Verjetno se spomnite, da je to zahtevala ena izmed eh, političnih skupin. Sedaj lahko damo besedo komisije. Zahvaljujem se komisije, da so tukaj tudi na današnji dan. Lahko jim damo besedo za uvodno izjavo potem pa bomo začeli razpravo z člani. Gospa Izabel Delamata Baranko, izvolite. Hvala lepa. Od začetka te izredne begunske krize je komisija bila aktivna na vseh frontah, tudi na področju zdravja. Ko ordiniramo ukrepe na področju zdravstvene oskrbe. Skušamo pomagati državam članicam z cepivi, zdravili, z zajezitvijo nalezljivih bolezni. Torej smo v prvi vrsti, ko gre za, od, za, za odziv skupaj z OECD-em. Um, in uh, seveda spremljamo tudi redna poročila o zdravstvenem stanju beguncev. Um, skušamo osveščati ljudi o tem, da ta masovni begunski priliv ne predstavlja sprošne grožnje za javno zdravje. Treba je sprejeti specifične usmerjene ukrepe, če se izkaže potreba za to. Eh, skupaj z eh, Centrom za, za preprečevanje in nadzor nad boleznimi smo pripravili mehanizem za oceno zdravstvenega stanja beguncev. Recimo eh, gre za zdravstveni karton teh oseb, ki obstajajo v različnih jezikih ta zasebna kartoteka zaenkrat uh, obstaja v Grščiji, bo pa razširjena tudi na Italijo, na Hrvaško in pa na Slovenijo. Na ta način uh, bomo lahko iz, poskrbeli za izmenjavo informacij med izvornimi in pa ciljnimi državami. Državam članicam skušamo na ta način uh, se soočiti z zdravstvenimi izzivi, ki jih predstavlja begunski begunska kriza. Um, ehm, 1. januarja 2016 se je začelo eh, obdobje, v katerem se bomo osredotočili na prednostne naloge, ko gre za usposabljanje, za urodja, za koordinacijo. Sodelujemo z Evropskim uh, zdravstvenim telesom, zlasti, ko gre za uh, telesno zdravje. Uh, Um, ehm, 7,5 milijonov evrov bomo namenili aktivnostim oziroma izmenjavi najboljših praks, uh, vključitvi beguncev v primarno zdravstveno skrbo in tako naprej. 4. marca so bili objavljeni razpisi in uh, objavljena bosta tudi dva razpisa za usposabljanje zdravstvenega osebja. Uh, sedanje eh, modale usposabljamo dopolnili tudi za psihološko in drugo pomoč. Predvideli smo tudi usposabljanja um, tistih, ki so dejavni na mejah, s tem bomo dopolnili njihovo znanje. Prav tako bomo sodelovali v razpravi o modri karti. Um, tukaj, tukaj je treba Eh, organizirati še nekaj več osebja, ga vključiti v evropski zdravstveni sistem. To je povzetek aktivnosti, ki jih je sprejela Komisija za zdravstveno skrbo beguncev in migrantov. Um, hvala lepa. Ne vem, če ima kdo še kakšno vprašanje. Gospa Bird. Hvala. Eh, morda sem kaj izpustila, ampak. Ali ste omenili, kako ravnate z družinami, kako jih Kako lahko poskrbite za to, da ostanejo skupaj? Recimo, nekdo mora dobiti zdravstveno skrbo, drugi potujejo naprej. Ali imate kakšen sistem za to, da družine lahko ostanejo v stiku, ko recimo nek družinski član e, potrebuje zdravstveno skrbo in so drugi družinski člani ločeni od njega? Želi še do besedo? Ne. Komisija. Komisija ni pristojna za to področje. Kakor veste, je to v pristojnosti držav članic. Pravzaprav gre za drugo vprašanje kot uh, zdravstveno skrbo. Gre za prej za socialno pomoč uh, tem družinam. To ni v naši pristojnosti. Thank you very much. I think that We have no other question for the commission. This is uh, the last. Mislim, da nimamo nobenega vprašanja več za komisijo. Uh, naslednji se bomo sestali 18. in 19. aprila. Ta čudna seja je danes zaključena. Hvala lepa vsem in vidimo se na naslednji seji.